Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospoda Bitikoferja in sicer očinkovita strategija v surovinah za Evropo. Besedo dajem kar takoj gospodu Bitikoferju. Bite. Gospod podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi, rad bi se zahvalil za sodelovanje vsem poročevalcem v senci v odboru za industrijo, pa tudi številnim drugim kolegom iz drugih odborov, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, še prav posebej kolegom iz odbora za okolje. Poleg tega bi se rad zahvalil za sodelovanje tudi komisiji. Politika eh, surovin je vsekakor eden izmed največjih izzivov, s katerim se srečuje Evropska unija, hkrati pa predstavlja tudi eno izmed velikih priložnosti. V zadnjem letu in pol mi je ta tema zelo prirasla k srcu in prepričan sem, da lahko z eh, ambiciozno in pa pregledno politiko inovacij eh, dosežemo veliko. Učinkovitost rabe surovin, eh, recikliranje, ponovna uporaba in tako naprej, to so uh, ključni elementi te strategije. Na ta način bomo lahko zagotovili gotovili tudi konkurenčnost v prihodnosti. Ta mora temeljiti na tej uh, strategiji inovacij. Če si zastavimo cilje, pa ne razmislimo o instrumentih, potem uh, te cilje bolj poredko dosežemo. Zaradi tega je še prav posebej pomembno, da razmislimo tudi o tem vprašanju in da sprejmemo konkretne uh, sporazume, uh, med državami članicami in Evropsko komisijo. Potrebno je dobro organizirati naše sodelovanje in resnično prevzeti odgovornost. Potrebujemo učinkovito upravljanje na tem področju. To je ključnega pomena. Eh, mineralne surovine so ravno tako eh, pomembne eh, kot recimo plin ali pa nafta, ampak nažalost še ne igrajo dovolj velike vloge v evropski strategiji in to je potrebno nujno spremeniti. Naštel sem nekaj instrumentov, ki bi lahko izboljšali delovanje na tem področju. Eh, predlagamo, da bi Evropska komisija sestavila seznam eh, kritičnih eh, surovin, ki bi ga tudi ustrezno nadzirala. Potrebno je, nad, potrebno je upoštevati tudi surovine, ki so ključnega pomena, ki pa še nimajo dovolj pomembnega mesta v naši strategiji. Poleg tega je potrebno poskrbeti za učinkovitost rabe surovin to napredek na tem področju zavirajo predvsem določene države članice. Poleg tega predlagamo ustanovitev eh, delovne skupine, v kateri bi sodelovali generalne direkcije eh, Evropske komisije, eh, predstavniki Evropskega sveta in tako naprej. Želimo torej koherenco na tem področju, želimo časovni načrt do leta 2015, želimo ustrezno vlogo Evropskega parlamenta, poleg tega pa se zauzemamo tudi za to, da bi zakonodajo na eh, tem področju tudi udejanili. Poleg tega pa to poročilo govori tudi o zunanji dimenziji eh, evropske politike surovin. Pomembno je namreč sodelovanje z drugimi državami in sicer tukaj mislim tako na uh, države, eh, ki nimajo veliko surovin, eh, kakor tudi eh, na države, ki imajo veliko surovin oziroma ki so bogate z viri. Evropska unija uvaža več naravnih virov kot katerakoli druga država in zaradi tega mora prevzeti tudi določeno odgovornost. To pomeni, da moramo to upoštevati recimo pri eh, svojih investicijah, pri vlaganjih v tretjih državah. Evropska investicijska banka in pa Evropska komisija morata preveriti, ali eh, so ta vlaganja v skladu z strategijo za boj proti revščini in strategijo za razvoj. Zaradi tega so torej potrebni ostrezni eh, zakoni in eh, sicer. Eh, po vzoru ameriškega sistema. Potrebno eh, je spoštovati tudi neodvisnost eh, naših eh, partneric in potrebno je zagovarjati skupne interese. Prepričan sem, da lahko Evropska unija v številnih mednarodnih organih na tej osnovi zelo pozitivno prispeva k napredku na tem področju. Sedaj pa dajem besedo komisarju Tajani, izvolite. Presidente, onorevoli parlamentari, innanzitutto voglio. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam, gospod eh, Butikofer, za poročilo, ki ste ga predložili. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem, ki so predstavili svoje mnenje na to poročilo rezultat, eh, ki ste ga dosegli, se mi zdi eh, zelo pozitiven rezultat, ki je tudi v skladu z eh, dejavnostmi Evropske komisije na tem področju. Gre za strateško soočanje z zelo pomembnim področjem dobave surovin. To poročilo me je torej prepričalo, zakaj in zakaj pravim, da je v skladu z strategijo Evropske komisije. Zaradi tega, ker politično krepi eh, sodelovanje med Evropsko komisijo in pa Evropskim parlamentom na tem zelo pomembnem področju. To eh, poročilo eh, se povsem sooča z problemi, ki bi se lahko na tem področju pojavili. Poleg tega si prizadeva za ustrezna ravnotežje med različnimi Eh, političnimi možnostmi, poleg tega pa vsebuje eh, predloge in pa priporočila, ki so izjemno konkretna in pa tudi zanimiva in ki eh, prispevajo k pripravi oziroma izboljšanju strategije Evropske komisije. Kot sem dejal že na samem začetku svojega prispevka, se mi zdi ključnega pomena sodelovanje med Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo že eh, mesece sodelujemo z gospodom Butikoferjem in številnimi drugimi poslanci Evropskega parlamenta in na pobudo eh, različnih eh, poslanskih skupin in po več kot sto predlogih odbora za industrijo menim, da lahko Evropski parlament eh, veliko prispeva k eh, temu eh, predlogu o naravnih virih oziroma o surovinah. Ključnega pomena je vključitev vseh evropskih inštitucij. To je posem jasno in to je odlično zapisano tudi v tem poročilu. Ključnega pomena se mi zdi, In to sem ugotovil danes zjutraj, ko sem potoval sem v Strasburg in sem bral to poročilo, je, da je potrebno razmisliti eh, tudi, eh, ali naravni veri predstavljajo uvire za konkurenčnost eh, naših podjetij. Gospod Bütikofer govori tudi o delu stroškov, ki jih predstavljajo naravni veri v. Um, evropski eh, proizvodnji oziroma v evropski proizvodni verigi. Sedaj pa naj spregovorim o e, različnih vidikih te strategije. Gre za učinkovito skrbo s surovinami e, v Evropski uniji. Po mojem mnenju je to ključnega pomena in zadovoljen sem, Eh, da se s tem strinja tudi Evropski parlament. Eh, inovacije, nuj, inovacije nujno je potrebno doseči napredek na različnih eh, področjih, o katerih govori pobuda Evropske unije o uniji inovacij. Potrebno se je osredotočiti tako na pridobivanje naravnih virov, na predelavo, na proizvodnjo in tako naprej, torej na celoten postopek to lahko predstavlja tudi pomembno pobudo za konkretne korake eh, v prihodnosti. Gospod Bütikofer govori tudi o zdržanosti določenih držav članic, eh, ampak eh, tudi eh, te težave so bile premagane, kajti eh, svet je dal zeleno luč eh, za naša prizadevanja. Torej mislim, da bomo lahko eh, sodelovali pri partnerstvu za inovacije na področju surovin. Naslednja točka, ki obravnava tudi poročilo Butikofer, je diplomacija surovin. Seveda mora biti to ključnega pomena v naših mednarodnih odnosih eh, z ZDA in Japonsko smo že uh, sklenili prve uh, ukrepe na tem področju. Poleg tega pa imamo tudi partnerstvo med Afriko in Evropsko unijo. Želimo poskrbeti za ustrezno eh, strategijo, ki bo okrepila tudi afriški potencial na mednarodni ravni konferenca, ki bo potekala v eh, začetku decembra, eh, bi lahko eh, predstavljala pomembno spodbudo za to partnerstvo. Tudi z Rusijo sodelujemo, pa z Latinsko Ameriko. V Čilu sem bil junija in podpisali smo sporazum. Prizadevam se tudi za podpis sporazuma in sicer še pred koncem leta z Argentino in pa Brazilijo. Čile je država, ki uh, je pomembna pri dobavi surovin za Evropsko unijo. Zaradi tega smo zelo veseli sporazuma uh, z to državo. Želim pa povdariti tudi, da se Čile zaveda, kako pomemben je eh, sporazum eh, na področju surovin z Evropsko unijo. Pri tem seveda ne smemo pozabiti tudi na okoljske standarde, pri tem pa se moramo upirati na politiko inovacij, na politiko raziskav in pa uh, osredotočiti se moramo na to, kakšen vpliv ima pridobivanje uh, naravnih verov, pridobivanje surovin na okolje in pri tem sodelujem z komisarjem Potočnikom. Evropska komisija lahko pri tem igra pomembno vlogo, vendar pa je uh, končna odgovornost v rokah držav članic. Poleg tega se bodo konec tedna potekali tudi pogovori o učinkovitosti rabe surovin. Sprejeti bodo pomembni dogovori, tudi recimo kar zadeva recikliranje. Parlamentu želim povedati, da tesno sodelujem tudi z eh, švedsko vlado, ki je pred nekaj meseci organizirala pomembno srečanje eh, na eh, temo eh, pridobivanja surovin. Sodeloval sem z gospodom Karlom Biltnom in tudi z novim predsednikom sveta Grenlandije. Tudi z to državo želimo sodelovati na področju surovin pokazali so pripravljenost, da skupaj z nami proučijo tudi srednjeročno strategijo eh, za rabo surovin. Opravičujem se, če sem bil nekoliko daljši, kot je bilo predvideno, ampak zdi se mi, da je ta tema tako zelo pomembna, da potrebuje poglobljeno razpravo. In ta pogovor in to sodelovanje z Evropskim parlamentom bo zelo pomembno za oblikovanje enotne strategije na tem področju eh, in za preprečevanje eh, okoljske škode. Hvala lepa, gospod Tajani. Sedaj je na spisku gospod Brok, vendar ga ne vidim, tako da takoj dajem besedo gospe Šniber Jastram. Izvolite, gospa. gospod predsednik gospe in gospodje običajno se vedno najprej zahvalimo poročevalcu tudi jaz se zahvaljujem gospodu poročevalcu gospodu btihofferju sem redna pročevalka na tem področju v interesu politike, sem se pridružila tudi odboru ITRE, namreč sem zelo hvaležna, da so v tem odboru prevzeli veliko zadev oziroma jih sodelujejo z nami na številnih področjih. Kot je povedal gospod Butikofer, je tudi tema sorovin izjemno pomembna. Do leta 2050, saj tako izračunavajo Združeni narodi, naj bi um, prišlo do velikega popraševanja po surovinah. Um, v tej razpravi je seveda tudi zelo pomembno, da imamo koherentno razvojno politiko oziroma da delujemo v skladu s, uh, eh, s razvojno politiko, kajti razvojne države, države v razvoju uh, zaradi pomankljivih sporazumov z mednarodnimi trgovinami oziroma z mednarodnimi podjetji za surovine izgubijo 80 do 160 milijard dolarjev letno. In če zdaj pogledamo, kakšna je v tej primeri razvojna pomoč Evropske unije, ki znaša 8 milijard eh, na leto, torej to, kar mi dajemo, je bolj ali manj kapla v vodo, če si pogledamo prejšnji znesek. Zato je zelo pomembno, da se to poročilo navezuje na pobude transparentnosti in tukaj bi morali ravnati dolgoročno in zato tudi pozdravljam konkretne ponudbe za pomoč, eh, zlasti Afriki, ko gre za pripravo pogodb s podjetji, ki trgujejo s surovinami. Vsakršen tak sporazum prinašajo v nerazviti svet dodano vrednost v višini 10 evrov. Skratka, to je učinkovita pomoč, ki ne moremo primerjati s tem, kar sicer usmerjamo v ta del sveta. Hvala lepa. Zdaj na vrsti gospod Lange. Gospod Lange, besedo imate. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod poročevalec, tudi jaz bi se vam izredno lepo zahvalil za to, čudovito poročilo in za obilico dela, ki ste vanj vložili. Gospod komisar, politika sorovin je bistvenega pomena za razvoj evropske industrije. Tudi dimenzija trgovine je odločilna in zato se mi zdi resnično prav, da politiko sorovin umeščamo tudi in jo povezujemo z industrijsko politiko Evrope. Pri tem je odločilnih nekaj stvari, morda bi omenil štiri. Če želimo zagotoviti oskrbo sorovin in to s partnerskimi sporazumi, potem lahko to storimo le tako, da podjetja, ki eh, na tem področju delujejo, tudi razumno ukrepajo oziroma da se ustre, razumno obnašajo. Skratka, ni prav, da bi ljudje delali v nedostojanstvenih pogojih za ta podjetja. Skratka, če želimo pridobivati surovino, potem morajo ta podjetja se spoštovati ustrezne človeške standarde, standarde dela in tako naprej. Prav tako je zelo pomembno, da sorovine, ki jih uporabljamo, ne prihajajo z kriznih območij in da ne služijo financiranju tistih skupin, ki kujejo dobiček s sorovinami in ta dobiček potem ulivajo v vojne. Potrebujemo mednarodni sistem certificiranja za pridobivanje sorovin in tudi za dobavne verige, tako da vemo, odkot so sorovine prišle. Tukaj imamo zelo dobre odtise za surovine povsod. Kot tretje, mislim, da moramo zagotoviti, da kadar se surovine izvažajo nelegalno v naš korist, moramo to preprečiti z zapolnjevanjem vrzeli v naši zakonodaji, kot je rekel Karl Heinz Lorenz. Potem pa moramo izboljšati tudi nadzor. Če imamo le eno osebo, ki naj bi zagotavljala celoten nadzor, potem seveda s tem tega ne bomo dosegli. Torej, nadzor moramo izboljšati na področju izvoza, sočasno pa moramo zagotoviti, da monopolne in oligarhne strukture ne bodo več obstajale na tem področju in tukaj mislim, da bomo s tem stopili v pravi smeri, gospod eh, komisar. Najlepša hvala še enkrat gospodu poročevalcu. Hvala lepa, gospod Lange. Zdaj pa gospa Merkis, izvolite. Eh, hvala. Gospod komisar, poročevalec, najprej bi se rada zahvalila za dokument, ki ste ga predstavili za svojo strategijo in hvala tudi vsem kolegom za njihove prispevke. Mislim, da imamo dokument, ki je koristen. Lahko pa bi šli še tle. Gre za pomembne točke, še zlasti, če pogledamo trenutno gospodarsko krizo. Ena stvar, ki jo neprestano spregledamo, je, da že sedaj vidimo pojav prihodne strategije oziroma, se pravičujem, prihodne krize, ampak če bomo razvili sedaj pravo strategijo, potem se bomo lahko te krize lotili, preden bo do nje prišlo. Krida, nastaja kriza z, na področju virov v razvejočih državah. In tukaj bomo uh, morali tudi postaviti vprašanje naše odvisnosti od uvoza teh sorovin in kaj bomo dansko storili potem s svojimi odpadki v Evropi. Gre za poziv po inovacijah in poziv k temu, da najdemo nove načine, kako bi izkoristili sorovine, ki jih še vedno imamo v EU. Zagovarjati moramo svoje strategije, tako da bodo te bolj podrobne in bolj praktično naravnane vendar pa mislim, da se moramo pa lotiti tiste, tistega pravega premika paradigme v odgovor na to gospodarsko krize in da se moramo tudi znebiti te odvisnosti. Spremeniti moramo pogodbe eh, v tem, kako ravnamo, spremeniti moramo gospodarski sistem, model, ne smemo samo govoriti. Uh, več o samo sistemu vodenja, upravljanja in bančniškem sistemu in nekih daljnosežnih gospodarskih reformah. Spremeniti moramo način obdavčevanja, tako da bomo lahko bolj spodbujali ljudi, da bodo kupovali takšne proizvode, ki dlje časa trajajo, ki so prijazni okolju. To velja tudi vključiti v direktivo o ekooblikovanju. oblikovanju bolj moramo spoštovati naravo. To je pomembno. Pogosto smo prehitri in izkoriščamo območja, ki so nedotaknjena na podeželju. Ne zavedamo se dejstev, da dejansko veliko krat živimo na pravih rudnikih zlata. Uh, treba izkoristiti tudi potencial urbanega rudarjenja in se osredotočiti torej na takšna področja, ne pa da neprestano uh, posegamo v nedotaknjena območja na podeželju. Veliko tega bi lahko še upoštevali, naprimer kakovo življenja, uh, potem ta veriga uh, odgovornosti, posebno pozornost bi morali tudi nameniti nezakonitim pošiljkam v Evropo, še zlasti se moramo osredotočiti tudi na inovacije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Srbo. Mulțumesc, domnule președinte. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod poročevalec najprej. Bi rada pozdravila sporočilo komisije o surovinah ter predlog, da bi spostavili strategijo za Evropsko unijo na tem področju. Podarila bi zlasti dejstvo, da bi tudi kmetijske dobrine morali posebej poštevati. Na, poštevati moramo to, da je treba zagotoviti prehransko varnost na svetovni ravni. Soočeni smo s številnimi izzivi, ko gre za surovine v kmetijstvu. Veliko krat govorimo o volatilnosti cen na tem področju, o ceni oziroma o hrani, ki je vedno manj in o številnih pomankljivostih v uh, prehranske verigi. V tej strategiji bi torej morali poštevati tudi ovire pri izvozu. Tekst bi morali pojasniti in tudi znotraj STO. Prihodna strategija bi morala poštevati vse specifične lasnosti tudi kmetijskih trgov. In tukaj rabimo bolj speci, eh, specifično strategijo, da bomo zagotovili varno skrbo s prehrano. Hvala. Sedaj bomo poslušali govornike v imenu političnih skupin v imenu LS, gospa El Castillo. Eh, Hvala lepa. Govorimo o poročilu o strategiji ki bi naj obravnavala zelo pomembno vprašanje. Cena surovin, volatilnost te cene in vedno večja odvisnost od o, eh, teh surovin. V moji skupini bi se radi zahvalili poročevalcu. Mi se v veliki meri strinjamo za osebino poročila. Menimo, da le to zagotavlja osredotočenost na to področje surovin, da je to korektno, da moramo zagotoviti ustrezen dostop eh, do teh surovin in razvoj tega področja. Mislimo, da eh, je v tem poročilu doseženo ustrezno ravno vesje med dostopom do surovin, ki so veliko krat zelo pomembne v in izven EU, pa tudi hkrati ustrezno povdarja pomen učinkovite rabe virov. Določa tudi zelo koristne predloge za izboljšanje eh, recikliranja v Evropske unije. V imenu moja skupine lahko rečem, da bi morali to pogledati ne samo z vidika zmanjševanja porabe, kajti gospodarska rast je pač takšna, da jo je treba še naprej spodbujati. Tisto, kar rabimo, so korisne politike z vidika upora učinkovite uporabe teh virov. Zato bi morali zagotoviti spodbude za bolj racionalno izrabo surovin. Prevečkrat se nanašamo na neke špekulacije komisija predlaga tudi ustrezne eh, ukrepe za večjo preglednost in to nam bo potem omogočalo, da bomo imeli preglednejši trg, kot je leta danes in tako bomo tudi imeli manjše možnosti za špekulacije na tem področju. Hvala. Hvala. Sedaj gospa Urskok v imenu SND za 4 minute. Eh, tak, herr Tolman. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se v celoti pridružila tistim kolegom, ki so kot Judith Merkis, Bert Lange in tudi gospod poročevalec povedali marsikaj bistvenega. Namreč povedali so že, da učinkovita raba surovin, recikliranje in urbano minarjenje, da so ti vidiki zelo pomembni, če si želimo rasti in če želimo sočasno zaščititi okolje. Potrebujemo inovacije, um, na nov način moramo trgovati in na novo moramo tudi razmišljati. Vendar pa bi želela odpreti še drugo perspektivo, ki je zelo pomembna za moje voljivce, tiste, ki so me zvolili v parlament. Ko je Evropski parlament začel se okvarjati s temo surovin, sem pravzaprav odpotovala v center surovin uh, v Evropo. Na severnem Švedsko. Tam sem se sestala s tistimi, ki vedo, kako pomembne so sorovine za industrijo, za razvoj, za eh, rast. Eh, pogovarjala sem se z različnimi akteri, odreženimi stranmi in ti so mi pokazali, kako zdaj ta stari sektor naenkrat cveti odpirajo se novi rovi, stari rovi rastejo naprej, razvija se tehnologija, veča se kakovost in vse to na podlagi večje, globa, večjega globalnega popraševanja. Torej globalizacija je prišla nazaj v Evropo. Popraševanje prihaja iz preostalega sveta nazaj v Evropo. Sočasno pa je treba oskrbovati tudi lastno industrijo. Vse skupaj je zelo zanimivo in gospodu komisarju bi želela povedati, da mu zato ni treba potovati v Grenlandijo. Severna Evropa sama ima veliko usposobljenih tehnikov, dobre raziskave imamo, imamo sorovine najboljše kakovosti in tudi naše delovno okolje je zelo dobro za tiste, ki delujejo delujejo v teh sektorjih. Toliko je mogoče narediti, seveda je mogoče narediti še več, ampak ni treba, da zato stopamo izven meja Evropske unije. Strategija za surovine je nek način za priznavanje Evrope strani Evrope, kajti sedaj vidimo, kako odločno, odločilno vlogo igra Evropska oziroma Severna Evropa, ko govorimo o industrijskem razvoju. To je zelo pomembno. Še nekaj sem se naučila na severu Švedske, namreč to, kako pomembno je, da imate delujočo infrastrukturo. To je pomembno tako za regije tam, kot tudi za industrijske centre. To je odločilno za učinkovito rast. Parlament seveda si želi, da bi nove smernice Evropske unije, torej tudi smernice TNT, upoštevale tudi tiste potrebe, ki obstajajo za to, da bi surovine lahko tekle od najdišč do industrijskih centrov. Eh, seveda pa je moramo tukaj upoštevati še razvojno strategijo. Um, Izhodiščna točka je ta, da je treba surovine seveda pridobivati tudi izven Evropske unije, vendar pa moramo takrat s temi uh, državami ravnati kot z enakopravnimi partnericami. Ne smemo se vrniti v neokolonialistične čase ali pa v stare kolonialistične čase. Tja nočemo več. Tega tudi ne potrebujemo, kajti imamo veliko dobrih partnerstv, ki jih lahko uporabimo tudi v prihodnje. Hvala. Now, Madam, Ek, of... Gospa Ek, v imenu skupine Alda. Za tri minute. Thank you, Chair. Hvala. Evropa je soočena z eh, največjo poizkušnjo do sedaj. Evropejci smo se znašli v globaliziranem svetu, soočeni pa smo z novim izzivom. Zagotoviti moramo blaginjo in se boriti poti podnebnim spremembam. V prihodnih leti bomo morali prestrukturirati gospodarstvo, tako da bomo dosegli pametno, vzdržno in eh, vključujočo razvoj celoten kontinent. To so naši izzivi v strategiji Evropa 2020 hkrati pa mora tudi to biti v spretju strategije za uspešno rabo surovin. Teh izzivov ne smemo podcenevati. Po nekaterih ocenah bi morali investirati v promet, energijo in tako naprej več kot 4 tisoč milijard evrov do leta 2050. Če želimo to doseči, potrebujemo zanesljivo oskrbo s surovinami v prihodnosti. E, Evropa namreč želi voditi na področju zelene tehnologije. Poleg tega vedno več tudi tekmujemo Eh, z državami pri ključnih surovinah, kritičnih surovinah. Številne med njimi postajajo sedaj vodilne sile na svetu, zato moramo to povezati tudi z ostalimi evropskimi politikami. Bolj moramo to povezati eh, z industrijo, raziskavami, trgovino, transportom, trajnim, eh, trajno rastjo. Še zlasti sedaj v času krize potrebujemo pravo reformo in na takšen način bomo spodbujali rast na tem področju ta strategija eh, je povezana z ostalimi politikami in okrepiti moramo dostop do sorovin za evropska podjetja. Poleg tega, da smo zeleni in trgovinsko resmerjeni, pa moramo v tej strategiji tudi zagotoviti to, da bodo tako razvite kot države v razvoju izkoristile eh, in imele ustrezno oskrbo s temi sorovinami. Če bomo uporabljali mehanizem a, eh, pomoč za trgovino, bomo lahko tudi to zagotovili. Zlasti moramo pomagati a, eh, ranljivim državam, državam a, eh, ki, so bi, ki so jih v preteklosti pretresali konflikti. Hkrati pa moramo zagotoviti, da ne bomo s temi sredstvi financirani dodatnih konfliktov. V tretjih državah moramo odpraviti ovire trgovanju. smemo samo kopičiti surovin in pri tem ne pomagati pri razvoju demokracije v tujini. V nasprotju v šte, mišljenjem številnih ima Evropa še vedno veliko pomembnih uh, surovin, tako kovin kot tudi gozda in eh, lahko tudi sami zadovoljimo potrebe po surovinah na, na nek vzdržen način, ukoliko bomo zagotovili strezan prevoz. Če bomo torej imeli nek pameten strateški način upravljanja svojih lastnih virov in da bomo tudi zagotovili reformo notranjega trga, bomo lahko postali konkurenčni akter v globaliziranem gospodarstvu. Na koncu bi rada še čestitala poročevalcu. Hvala lepa, gospa Ek. Sedaj pa gospod Ekhut v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala tudi poročevalcu za poročilo in tudi hvala komisarju Tajaniju za vse, kar je on povedal pri tem. Zdi se, da se vsi strinjamo, da bi morali razviti to pomembno strategijo za surovine. Ampak, ko berem to poročilo in prvotno poročilo komisije, vidim, da so velike razlike med obema. Kako lahko sedaj reče gospod Tajani, da je zadovoljen s tem dokumentom, čeprav gre tukaj za čisto drugačno strategijo? če pogledamo poročilo komisije, se tam osredotočajo na to, da za, se mora Evropska unija boriti s Kitajsko za sorovino in da jih čim prej pripeljati v Evropo in da če nam to ne bo uspelo, potem imamo neko tretjo pot, da bi izkoristili svoje lastne vire na nek racionalen način. Tule pristop v Evropskem parlamentu pa je drugačen, da se moramo osredotočiti na to, da bi izkoristili svoje lastne sorovine uh, eh, v Evropski uniji na nek učinkovit način. Uh, in če bomo pridobili eno tono, eh, če, če izkopljamo eno tono železa, dobimo dejansko iz tega 150 gramov zlata. Enostavno gre za to, da moramo izboljšati učinkovitost rudarjenja, tako da bomo pridobili več iz tega, kar izkopljamo. Na takšen način bomo bolj izkoristili surovine, ki jih že imamo v Evropi. Če bomo izvajali eh, to rodarjenje, to je ga ne smemo izvajati v eh, območjih Natura 2000, to mora biti jasno. Upoštevati moramo tudi okoljske pomisleke, jasni moramo biti pri tem. To se ne sme dogajati v območjih iz Natura 2000. Eno tako ni prav, da gremo na severni tečaj. In tretjič, ko govorimo o tem, da bomo morali iti iz Evropske unije, da bomo dobili surovine, potem da moramo ukrepiti stike z državami razvoju in pa izvajati, izvajati prav diplomacijo na področju surovin, potem bi rada celotna komisija to reče, tudi komisar De Gucht, kajti tukaj nismo bili dovolj dosledni pri tej politiki zunani zadev. Besedo dajem gospe Girling, ki bo govorila o imenu konzervativcev in reformistov. Hvala. Rada bi se tudi zahvalila poročevalcu za poročilo, ki sem ga prebrala z velikim zanimanjem to poročilo sem tudi brala kot pročovako senci za mnenje v odboru Envi. In uh, za no, poročilo se, uh, oziroma naše mnenje se giblja okoli posameznih točk v poročilu. Gre torej za strategijo, da moramo izmanjšati oziroma povečati recikliranje eh, redkih surovin. Hkrati pa moramo tudi zagotoviti to, da ne bomo stvari preveč zapletali strategija je le strategija in tudi uh, naslov tega je učinkovita strategija. Zavedati se moramo, da bi lahko enostavno v tej fazi preveč stvari predpisovali. Uh, stvari moramo postati bolj odprte, tako da se bo lahko strategija razvijala. Če, naprimer, vzamemo urbano rodarstvo. To je pomemben koncept. Sama sem iz države, ki ima zelo dolgo eh, zgodovino teh odlagališč in mislim, da bi, je tam res cel kup stvari, ki bi jih lahko izkoristili. A moramo biti pazljivi odlagališča vzpostavljajo toplogredne pline. To vemo, zato se temu izogibamo. Stara odlagališča zaprta. Z njega krat se bujajo celo stropene pline in moramo biti res zelo pazljivi, preden bomo šli naprej pri tej strategiji in res moramo imeti dobre, previdne presoje vplival za to. Podobno uh, bomo morali zelo pazljivo preučiti vprašanje. Uh, kopičanja. Uh, to je povezano s številnimi špekulacijami, manipulacijami na trgu. Vse to je še odprto za razpravo, ampak verjamem, da je zadnja stvar, ki bomo morali storiti v odgovor za to, da bomo govorili o nekem kopičenju, kajti to pomeni manipulacijo trgov in ne predstavlja nobenega jamstva, da bo nas to dejansko pripeljalo kamorkoli naprej. Široko gledano torej poročilo pozdravljam, kot sem rekla. Uh, in se zahvaljujem poročevalcu. Veselim se že tudi prihodnega dela na področju učinkovite strategije v prihodnih letih, kajti to je jasno sedaj zgolj začetek. Hvala. Hvala, gospa Gerling. Sedaj pa gospa Matija s imenu Gue za minuto in pol. Obrigada, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, tudi jaz na začetku čestitam poročevalcu za delo, ki ga je opravil in opisal vse zahteve ki jih ima evropska industrija na področju surovin, pa da je tudi povdaril okoljske, okoljska in socialna tveganja ter tudi pomen recikliranja. To so ključni elementi poročila. Hkrati pa moramo tudi pogledati poročilo komisije in ne morem se strinjati z modelom, ki so ga oni predlagali s, tem, s to dipo, diplomacijo na področju surovin. Ker za idejo, da bi vzpostavili uh, nek eh, organe na ravni G20 oziroma G8, ki bi se s tem ukvarjali. To bi v bistvu vodilo zgolj do dodatnih delitev na svetu med industrijskimi državami, ki potrebujejo surovine in ki jih potrebujejo čisto zakonito, in potem druge strani revnimi državami, ki sicer imajo veliko teh surovin, ampak veliko krat pač nimajo niti same dostopa do njih. Evropska industrija ima sile ki lahko zagotovijo dostop do teh surovin s kakršnimi koli potrebnimi sredstvi. To je nekaj, kar bi se Evropa morala že naučiti iz preteklosti, se pravi, da nekaj takega ne vodi nujno do neke uspešne situacije. Takšna diplomacija je torej nekaj, s čimer se jaz ne strinjam. V bistvu gre zgolj za neko diplomatsko izsiljevanje. Te države bi morale same gospodariti s surovinami, ki jih imajo. Tukaj bi potrebovali bolj inovativne politike na tem področju. Tudi Evropska unija bi rabila kaj takšnega. Hvala. Gospod Paška za EFD. Za slovo, važeni pan uh, eh, predsedajoč. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisar. Kot je zapisano poročilo gospoda Butikoferja, je evropsko gospodarstvo soočeno s težavami, kako priti do teh surovin, da bi zagotovili učinkovito proizvodnjo. Imamo hitro gospodarsko rast, tudi v tretjem svetu, potem zelo visoko popraševanje v Ameriki, zlasti, ko gre za redke zemljine in eh, kovine. Vse to dviguje ceno tudi evropske industrije. V Evropi imamo številne proizvode, ki jih obravnavamo kot odpadke. Ti veliko krat vsebujejo težke kovine, nekatere druge eh, surovine, ki smo jih uvozili iz tujine. Trgovinska diplomacija in izkoriščanje oziroma pridobivanje teh surovin, to je nekaj. Hkrati pa bi morali tudi razmisliti o tem, kako bi bolj reciklirali odpadke. Recikliranje ne bi smelo biti zgolj nek vir onesnaževanja, ampak vir, kako pridemo do surovin in kako zmanjšamo svojo odvisnost od držav, ki izvažajo te surovine. Hvala, gospod Paška. Sedaj pa ima besedo gospod Sokala za dve minuti. Hvala lepa. Naj na začetku izrazim svoje zadovoljstvo, da razpravljamo o evropski strategiji o surovinah hkrati pa tudi zelo kakovostno poročilo, o katerem bomo glasovali. Mislim, da pokriva vse potrebne parametre, se pravi tako z področja varstva okolja, gospodarstva, torej vse tisto, kar je nujno potrebno, če želimo imeti neko pravo evropsko strategijo za sorovine. Potrebujemo strategijo, ki bo pomagala državam v razvoju, ki bo tudi zagotavljala konkurenčnost Evrope. To mora biti nekaj, kar bo podprlo evropsko proizvodnjo in kar bo tudi zagotovilo, da, kar nam bo zagotovilo, da bomo imeli več surovin tudi doma, da bomo ustvarili nova delovna mesta in nekaj, s čimer bomo tudi imeli bolje usposobljeno delovno silo. Pri tem moramo sodelovati na mednarodni ravni. Namreč eh, vedno manj virov je nekaj, s čimer bomo morali zelo pazljivo ravnati. Potem vprašanje redkih zemljin. Tudi to je nekaj, čemer smo že veliko slišali. Jaz sem mnenja, da bi morali omeniti to vprašanje tudi pri komisiji te redke zemljine oziroma zemlje, to so to nekaj, kar je izredno pomembno. Zelo redko pišemo o tem, gre pa za zelo pomembne elemente. In zato bi tukaj morali imeti res ustrezno strategijo. Potrebujemo odločilne politike, ki bodo vključevale tudi raziskave in razvoj na tem področju. In to bo moral temeljiti tudi na tem, kakšen vpliv bo to imelo na mednarodne odnose. To je v bistvu prvi korak do neke prave strategije, ki bo vključevala tudi redke zemlje in to je nekaj, k čimer sem že večkrat pozval. Moramo odročiti ceno leteh, eh, potem zeleno tehnologijo, ki bo pomagala tudi evropske industriji. Hvala. Naslednji je gospod Girek. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči kolegi. Politika virov. Veliko krat pele k monopolom. Monop viri so namreč zelo neenakomerno porazdeljeni po svetu. Evropska unija mora tukaj biti poštena pri izkoriščanju teh virov. Za pridobivanje teh virov potrebujemo energijo. In energetski input je eden izmed um, načinov, kako lahko merimo učinkovitost. Dalšne spodbude za rudarjenje teh virov, za predobivanje teh virov je nekaj, kar bi moralo biti v pristojnosti lokalnih organov, kajti oni so tudi odgovorni za eh, naprimer, vodo in tako naprej. In tukaj bi morali tudi poštevati subsidijarnost in eh, finančno učinkovitost. številne energetske vire dobimo tudi iz Rusije. Recikliranje ima velik potencial. Za nje je potrebno veliko raziskav, inovacij. Potem je tukaj vprašanje zamenjave, torej tistih uh, virov, ki porabijo veliko energije z drugimi. To je tudi ustrezna pot naprej, naprimer, da bi v gradbeništvu porabljali več lesa da bi poiskali neke alternative za uporabo kovine pri strojih. Tudi to je podobno. Materijali z nekimi posebnimi lastnostmi, kot so naprimer redke zemlje, to je bistvenega pomena, če želimo se boriti proti podnebnim spremembam. Hvala lepa, gospod Gerek. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil poročevalcu Reinhardu Bitikofru za zelo dobro poročilo. Gospod komisar Tajani, danes večer ste dali jasen signal in za nas je to znak upanja, kajti na začetku ob predstavitvi strategiji komisije so bila naša pričakovanja neizpolnjena in pri strategiji za surovino, gre za bistvo, za gospodarstvo, za poslovanje delovne mesta Evropske unije. Zato potrebujemo koherentno strategijo. Seveda potrebujemo tri stebre. Varovanje naših lastnih virov surovin, kot drugo strategija recikliranja, tudi večja, bolj učinkovita raba surovin. Hkrati pa potrebujemo tudi partnerstva z glavnimi dobavitelji surovin z tega sveta. Naše eh, naši predlogi spremem pa Alde se osredotočajo na to, da moramo v to strategijo v večji meri vključiti tudi raziskovalce, kajti imamo sodobne tehnike za pridobivanje surovin z morskih tal, z morskih tal oceano in to je še treba nadaljno razviti to tehnologijo in tukaj lahko Evropa Pejci, pomagamo tudi tistim državam, ki imajo več surovin. Uh, Kot liberalci menimo, da bi pri tem morali upoštevati tudi položaj srednjih in malih podjetij, kajti uh, Eh, ti potrebujejo našo pomoč. Večja podjetja si lahko sama priskrbijo um, surovine, ta pa mlaj, manjša KMU pa potrebujejo našo pomoč. Zato je do, pomembno, da vse države članice povežemo pod streho Evropske unije in da razvijemo dolgoročna partnerstva z Evropsko unijo, tako na področju uh, su, politike surovin, politike okolja in tako naprej. Vse to morajo biti cilji strategije za surovine. Hvala. Vielen Dank, Herr Theurer. Hvala. Gospod Toiler, gospa Figurejdo je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjamo se, da potrebujemo očekovito strategijo za sorovine. Ne moremo imeti situacije, kot se je zgodilo leta 2007 in 2008, ko so bili ti viri strašno dragi in niso bili na voljo in je bilo vse skupaj eh, podvrženo špekulacijam na trgu. Spostaviti moramo pogoje, da ne bodo ti trgi nekako zamegljeni zaradi dogajanja na finančnem trgu. To se namreč dogaja v Evropi. Takoj moramo prenehati špekulacijami, ki vplivajo na dosegljivost surovin. Torej, slišali smo že več o preglednosti in tukaj moramo iti naprej. Potrebujemo zanesljive, čekovite informacije o pretoku in zalogah teh surovin, tako da ne bo nobenih možnosti prekinitve dobave oziroma oskrbe. Bolje moramo razumeti geološke vere, ki obstajajo v Evropi in tudi njihovo izrabljanje. Enako velja tudi za tiste, ki se nahajajo pod morjem. Hkrati pa potrebujemo okoljska in socialna pravila seveda je to veliko krat tudi v interesu držav, kjer, ta, kjer ti veri obstajajo. To vključuje seveda tudi tretje države, zlasti imam v mislih Afriko, zagotoviti moramo, da ne bomo zgolj naše neke nove načine eh, kolonializma. Hkrati potrebujemo bolj učinkovite načine rabe teh virov, boljše recikliranje in eh, treba je tudi seveda čim več reciklirati te vire bi lahko ponovno rabili, uporabili, porabili eh, neke druge vire, vzpostavili nove možnosti na področju industrije. Prepričan sem, da bo komisija vse to imela v mislih in da bo na koncu dobila učinkovito strategijo. Hvala. Gospod Belder. Ja, vel, de de... Hvala lepa. Dostop do surovin je ključnega pomena za blaginjo evropskih državljanov. Zato mora ta situacija na trgu surovin postati prednostna naloga. Gre za vprašanje preglednosti in tudi določeno mero regulacije na trgu. Sedaj bomo morali razmisliti, koliko te regulacije je potrebne. Lotiti se moramo tudi potencijala recikliranja in uh, diverzifikacije virov. Vzdržnost oziroma trajnost je tukaj temeljnega pomena. Evropska unija mora biti verjeti odgovorne politike eh, na področju nabave eh, teh surovin. Če bo Evropska unija predlagala zakonodajo na področju konfliktnih diamantov oziroma surovin, potem bomo morali zagotoviti, da bodo tudi čisto običajni ljudje, ki delajo v tej verigi, da ne bodo oni trpeli. Do teh surovin moramo priti na neko pravičen način, tudi z vidika varstva človekovih pravic, odprte trgovine in da bomo zagotovili čim bolj stabilne trge. Rad bi se tudi zahvalil poročevalcu. Hvala. Beseda ima gospa Hübner. Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi komisarju Tajaniju. Rada bi se tudi zahvalila poročevalcu. Zadnje je veliko časa porabil, da je sestavil to odlično poročilo. Ta tema je izredno pomembna. Gre za vere, ki jih potrebuje tako Evropska unija, kot tudi preostali svet. Govorimo o učinkoviti strategiji. In o novih poteh, kako bi uporabili te vere. Surovine so osnova vsakega gospodarstva, tako evropskega kot evropskega gospodarstva drugih držav vpliva na kakovost našega življenja. Zato moramo zagotoviti, da bodo sodobni modeli potrošnje in porabe postali bolj vzdržni. Namreč nima smisla, da bi kar vse porabili mi in da ne bomo nič postili prihodnim generacijam. gospodarstvo v Evropski uniji moralo biti sodobno, eh, imeti mora nizke emisije, kar pomeni, da bomo tudi izko, čim bolj skoriščali odpadke. Tiste odpadke, ki veliko krat sebujejo zelo um, pomembne surovine. Torej prehod v zeleno gospodarstvo. Ta bo seveda povezan z določenimi stroški, hkrati pa bomo tudi morali opraviti določene socialne in pa gospodarske spremembe. Trebujemo bolj integrirani pristop, da bomo razvili nove tehnologije, eh, zagotovili tudi varstvo okolja in tako naprej. Strategije bodo prihodnosti morale biti takšne, da bomo z njimi zmanjšali onesnaževanje okolja, da bomo zmanjšali emisije, kar pomeni, da potrebujemo strategijo, ki nam bo omogočila, da bomo prenesli tisto, kar smo podedovali na prihodne generacije. De Ange. Gospod De Angelis, ki ga ni tukaj, je bil naslednji, zato dajem besedo kar takoj gospe Manner. Gospod predsedujoči, gospod komisar, na začetku bi se rada zahvalila poročevalcu za to zelo koristno poročilo. Evropa in svet potrebujete učinkovito strategijo za surovine To smo danes veliko krat slišali. To je edini način, da bomo lahko zagotovili dostop do kritičnih surovin za prihodne generacije. Vesela sem, ko vidim, da je tudi na odboru poštevan v tem poročilu. Pomembne uh, najdišča teh surovin v zlasti severnem delu Evrope, arktičnem območju, bodo igrala pomembno vlogo prihodnosti. Komisija bi bolje pravila svoje delo, če bi opredelila, kako bi bolje izkoriščali evropske vere in najdišča, ki so v Evropi na bolj trajen način. Na takšen način bi zmanjšali svojo odvisnost od uvoza iz tretjih držav. Območje Arktike ima velik potencial, naprimer za zlasti redke zemlje. Bi, te bi, oziroma, če bi te izrabili, bi zmanjšali svojo odvisnost od uvoza. To bi morali tudi pospremiti z ustrezno obdavčitvijo. Slišali smo že, da je takšna obdavčitev bila zavrnjena. Verjetno sedaj ni nečasne prostor, da bi govorili o obdavčitvi teh surovin, torej pripeljalo do učinkovite rabe. Za zaključek pa bi povdarjala, kako pomemben je tudi gost eh, kot surovina, kot vir energije. Obžalujem dejstvo, da gozdovi niso ustrezno pokriti v tem poročilu. Gozdovi so vir, eh, eh, pomemben vir in bodo tudi del prihodnega gospodarstva. Hvala, gospod Maner. Gospod Delange. Ja, eh, voorzitter er is al heel veel gezegd over het eh, belang. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Veliko je že bilo rečeno o pomenu učinkovite politike surovine Evropske unije in morda bi to povedala še nekoliko bolj konkretno. Naj vzamem primer fosfata, ki je pomemben za rast pridelka. 50, čez 50 do 90 let bodo svetovne zaloge fosforja izkoriščene, izrabljene. V istem obdobju pa bo svetovnega prebivalstva kar 9 milijard. Vsi ti ljudje bodo potrebovali hrano. Gospod komisar, lahko še naprej govorimo o tej temi, lahko pa začnemo tudi udejanjati naše besede. Ena od stvari, ki jih lahko storimo v Evropi, je to, da se spoprimemo z problemi, gnojil, ki jih uporabljamo in eh, z onesnaženjem, ki jih ta gnojila povzročajo. Kajti, če bomo spremenili naš sistem, bomo lahko proizvajali vire in zmanjšali onesnaženje. Imamo proizvode, ki lahko nadomestijo fosfate in s tem bi pravzaprav dosegli korist za vse. Gospod komisar, to vrstne stvari bi lahko podprli s tem, ko bi pod, zagotovili pomoč eh, za uh, podeželsko. Uh, Eh, politiko, za politiko podeželja in tudi za ozelenitev, eh, torej politiko ozelenitve in tudi za nadomestna gnojila. Gre za etično vprašanje, ampak ta primer fosfatov kaže, da ko te besede potem udejanimo, ne glede na to, kako tehnične so, šele takrat pridemo do učinkovite strategije za sorovine. In mislim, da je potrebno, da delamo na tej zelo praktični ravni. In um, z veseljem bom poslušala uh, gospoda komisarja, kdaj bo te ukrepe sprejel. Hvala lepa, gospod Tikal. Najlepša hvala, gospod komisar. Rada bi se lepo zahvalila poročevalcu za vse sodelovanje in tudi za to, da je sprejel predloge sprememb, ki smo jih predložili. Uh, Evropska unija je v veliki meri odvisna od uvoza surovin in potrebo po surovinah pa bodo določale tudi potrebe držav v razvoju in tudi hitro razvijanje tehnologij. Surovine in redke zemljine so nekaj, kar, s čimer se trguje na globalni ravni, vendar pa trgi niso pregledni. Obseg prodaje je zelo zamegljen. Redke zemljske kovine se uporabljajo za proizvodnjo, za proizvodnjo zaslonov in mobilnih telefonov. Ti pa potem predstavljajo tudi predstopnjo za izdelavo magnetov za mline, za konverterje, za avtomobile, optična vlakna, za superprevodna mre, eh, omrežja in tako naprej. Skratka, te kovine, te zemlje so bistvenega pomena, če želimo, da bi evropsko gospodarstvo postalo učinkovito v okoljskem pomenu in pozivam komisarja in države članice, da v prihodnjem okvirnem raziskovalnem programu eh, razvijajo program raziskav in inovacij, ki bi v prihodnje lahko nadomestil trenutne surovine, eh, katerih zaloge pojenjajo. Prav tako bi poudarila potrebo po uh, investicijah v recikliranje surovin, kajti eh, rudarjenje, refiniranje in recikliranje teh surovin bo imelo pomembne posledice za okolje, če se s tem ne bomo spoprijeli ustrezno. Prav tako je pomembno, da Evropska unija zgradi partnerstva z državami, ki so bogata z viri, kot so države na severu Ameriki, Avstralija in tudi eh, regija Mercosur. Evropska unija bi prav tako mogla uh, podpreti države, ki se razvijajo, kot so um, Indija in Brazilija. Tudi te države imajo veliko surovin. In rada bi vas opozorila na peti vrh med EU in Brazilijo, ki bo potekal v začetku oktobra v Bruslju. Razpoložljivost surovin je bistvenega pomena za razvoj Evropske unije. Zato zahtevamo, da komisija vzame na znanje priporočila iz tega poročila in jih prevede v konkretna dejanja. In na zadnje prosimo komisijo, da aktualizira oziroma posodobi seznam teh eh, kovin. Hvala, sedaj pa gospod Florenc. Dragi Reinhard Butikofer, najlepša hvala za to tvoje dobro in uravnoteženo poročilo, bilo mi je veliko veselje. Uh, Mislim, da bo to poročilo prispevalo k temu, da rešimo naš problem o zaveščenosti in da se bo tega problema bolj zavedala tudi komisija. Vemo, koliko časa smo čakali na to poročilo. Seveda, za to ni kriv eh, komisar eh, Tajani, temveč njegovi sodelavci. Ampak žal smo dobili tudi informacije zadnjega sveta za okolje, da komisar, ki je predložil in predstavil eh, strategijo za Eh, surovine in je dobil verbalno podporo za to poročilo. Potem pa je prišlo do druge točke eh, dnevnega reda, ki je bila direktiva o elektronskih odpadkih in takrat je vsa solidarnost, ko je šlo za solidarnost in za potrebne ukrepe, pravzaprav eh, nekaj, kar je izpohtelo v zrak. Vsi so začeli tožiti, svet se ni mogel dogovoriti in sporazumeti s komisijo, kar se ne zgodi zelo pogosto. Se, vesel sem, da je gospod Potočnik tukaj branil okope, tako rekoč. Zelo pomembno je, da se zavedamo te teme, kajti če bo problem podnebja pol tako težaven kot poslušamo potem bomo vsekakor potrebovali inovativne in visokotehnološke um, inovacije in do teh se ne bomo mogli dokopati brez uh, tovrstne strategije o surovinah. Ti trije stebri, ki jih je predlagala komisija, upam, da niso razvrščeni po, po, po vrstnem redu pomena. Tukaj se pridružujem mnenju uh, kolega iz skupine. Mislim, da je vse te tri stebre treba peljati sočasni. In če kdo želi tukaj to strategijo interpretirati drugače, naj to počne, ampak zelo pomembno je meni, da se z državami v tretjem svetu pogovarjamo kot zavezniki, ki lahko pomagajo pri, naših, pri reševanju naših potreb po Eh, surovinah. Treba je najti način delovanja z to regijo, ki bo tak, da bodo tudi te države imele nek eh, dobiček in s tem lahko zniževale svoje dolgove. To vrstna strategija ponuja številne možnosti tudi evropski industriji in gospodarstvu. Še zlasti, ko govorimo o zamenjavi, kajti ko govorimo o bakru, naprimer, in vem, da uh, bodo vodne cevi prek eh, bakra k malu preteklost in da bomo prek kemije pridobivali vodo. Skratka, to so veliki potencijali za industrijo. Gut, FSH ist geboren, aber man soll es bitte nicht übertreiben. Man muss die FFH-Richtlinie ähm, durchaus. Wunder, pa moramo vedeti tudi, da je direktiva o elektronskih odpadkih nekaj, kar mora ščititi okolje. Če bo ta direktiva postala orože proti politiki surovin, potem bo postalo resno in tukaj moramo delovati zmerno. Tretji stebr eh, ste omenili že mnogi, skratka to, ko govorimo o učinkoviti rabi vi, eh, energije in virov in o recikliranih, to je naša največja prioriteta in resnično delamo na tem. Najlepša hvala za gotov predsednik. Hvala lepa, gospod Florenc. Naslednji govornik pa je Čabata Bajdi. <clears throat> az európai parlamentben működő stoa panel ebben az évben a. ta panel ki deluje znotraj evropskega parlamenta je izbral za temeljno temo za svoje zasedanje vprašanje surovin. to je bilo strejo na mojo pobudo. Rad bi čestital gospodu Butikoferju. Vesel sem, da je napisal to poročilo, kaj ti gre za največji izziv 21. stoletja. Poročilo Butikofer se loteva bistva zadeve. To je, osredotočiti se moramo na recikliranje surovin, 75 odstotkov tega, naprimer, se dogaja v Izraelu, v Evropi samo 25 odstotkov. Ne smemo pa seveda imeti nekih iluzij pri, te reci, pri recikliranju odpadkov. Ob tragediji tega rdečega blata v, na mačarskem so odgovorni eh, takrat veliko govorili o tem in na koncu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 parlamentov, ki so prispevali k temu poročilu. Evropska podjetja se spopremajo z vse močnejšo konkurenco, ko gre za rabo virov in za pridobivanje virov. Ta konkurenca pa bo postala še hujša zaradi dejstva, da smo priča sveče rasti prebivalstva v državah v sponu. Sočasno pa moramo razumeti, da imamo tukaj opravka z vse večjimi gospodarskimi dejavnostmi v državah v sponu in seveda to veča popraševanje po teh virih. Poleg tega geografsko lokaliziranje teh virov v nekaterih državah pomeni, da je ta konkurenca le še bolj zapletena. Nekatere države se nagibajo k temu, da bi te vire uporabljale na politični način. Zato ni na ključje, da vlade številnih držav imajo industrijske politike, ki podpirajo njihova podjetja v tej globalni konkurenci. Seveda opažamo dejstva, da nekatere države uporabljajo javna sredstva, javne finance za to vrstne prednosti. Evropska unija ne mora torej ostati križem rok. Zato razumem usmeritev, eh, ki jo ponuja ta, to poročilo, torej da moramo ponuditi pomoč za to, da bi razvezali energijo, energetsko učinkovitost od surovin. Sočasno pa, ko govorimo o Evropski uniji, moramo na naši ravni podpreti naša podjetja in to še v večji meri. To moramo storiti z politikami, ki bodo uh, promovirala zavezništva in tudi zasebna vlaganja v države, ki so bogate zviri. Ustvariti moramo enakopravno področje za trgovino. Hvala lepa, sedaj pa gospod Rojl. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Številni ste govorili o tem, kako pomembne so surovine za konkurenčnost in za prihodnost evropskega gospodarstva. Mnogi ste omenili, kako smo kako so tudi naša podjetja odvisna od mineralnih sorovin, ko gre za delovna mesta in potem uh, smo omenjali tudi majhno podjetje žarnic in da je sedaj za nove žarnice, za nove svetilke treba plačati več zaradi tega, ker je težko priti do potrebnih surovin. Gospodu Butikoferju sem zelo hvaležen, da je to temo uspel povzeti v tem poročilu in to na toliko uravnotežen način. Ko, če želimo doseči nek učinek, ni pomembno, da vsak uveljavi svoje mnenje in svoj pogled, temveč zato, da najde povezave. Zato je ta pristop komisije s tremi stebri pravilen. Torej, po eni strani moramo poskrbeti za to, da tudi v Evropi najdemo nove vire, nove lokacije surovin. Tudi kolegi ste že povedali, da moramo tukaj bolj razmišljati o novih tehnologijah. Gospod Florenc je omenjal, da so tukaj potem nasprotja z drugimi zakonodajami. Tukaj moramo potem povedati, kakšne so meje, kaj nam je vredno, vredno več, kako lahko pridemo do novih surovin na evropskih tleh. Seveda pa je to treba videti tudi v povezavi z recikliranjem in s tem, da iz tega potegnemo več potencijala. Ne pa seveda za vsako ceno, temveč smotorno pametno in uh, pri tem moramo seveda imeti pred očmi tudi vprašanje mednarodnih odnosov. Diplomacija surovin, kot je rekla kolegica, ne sme biti nek instrument zatiranja oziroma nadvlade. Kdor meni, da ta diplomacija pomeni to besedila, ni pobra, prebral. Hočemo povedati le, da so to vrstna mednarodna eh, zavezništva nujno pomembna v dobrobit vseh. Seveda pa je, je treba z vsemi partnericami delovati enakopravno. Uh, Seveda pa je pri pridobivanju virov treba spoštovati strogo zakonodajo, to je prava pot. Hvala ležen sem za to, da smo prišli do pravilne obeseditve da, um, in upam, da se bo ta obeseditev ohranila, tako da bomo potem eh, lahko podprli to poročili, kajti to, da povežemo Evropski parlament, je včasih eh, pomembneje kot to, da se uveljavi stališče in mnenje enega posameznika. Eh, gospod Marinesko, hvala lepa, gospod predsednik. Seveda imamo danes, ehm, ko govorimo o sorovinah, tako izzive kot priložnosti. Izzive moramo prevesti v priložnosti, torej da bomo okrepili industrijsko moč in eh, povečali uh, vitalnost Evrope. Potrebujemo inovacije za to, da bi eh, z surovinami učinkovite ravnali v Evropi. Povezava med energetiko in uporabo surovin bo bistveno prispevala k večji konkurenčnosti evropskih podjetij in k trajnostnemu ravnanju ter trajnostni dobavi. Evropska unija bi morala imeti partnerstva s tretjim svetom, s tretjimi državami in tukaj mora konsolidirati pogajanja o surovinah? Lahko bi imeli mednarodno platformo, ki bi zagotovila dobavo surovin, ki jo Evropska unija potrebuje iz tretjih držav. Komisija bi morala pripraviti tudi študijo o tem, kako odvisna je evropska industrija od surovin. Oceniti bi morala tudi gibanje cen surovin. Ta študija bi omogočila raziskovalnim inštitutom pri večji podpori investicij. Hvala, sedaj pa catch the eye, gospod McGinnis. Hvala lepa, gospod komisar, eh, predsednik in poročevalec. Najlepša hvala za to poročilo. Seveda, se z njim lahko bolj ali manj vsi strinjamo, vendar pa je ta razprava postala bolj zanimiva, ko govorimo o specifičnih surovinah in tukaj bi podprla besede gospede Lange glede rabe fosforja in tega, kako se njegove zaloge manjšajo in te zaloge so dokončne. Razmisliti moramo o tem, kako bomo proizvajali hrano ne le znotraj Evropske unije, temveč tudi globalno glede na okoliščine povezane s to sorovino, ki je bistvena za proizvodno hrane. Vendar pa so sorovine številne in upoštevali ste nekatera mnenja odbora za kmetijstvo, zato sem hvaležna. Ampak, ko govorimo o pristopu treh stebrov, tukaj ni omenjeno kmetijstvo in živila. Omenjen je drug pravni red, druge industrije. Mislim, da je to napaka, kajti najbolj, eno od najbolj bistvenih področji za svet in še zlasti za Evropsko unijo v prihodnje bo varna oskrba s hrano in sorovine potrebujemo za proizvodnjo hrane. In To vrstnih surovin ni veliko, zato potrebujemo strategijo, ki bo poskrbela za to, da bo kmetijstvo v Evropski uniji še naprej obstajalo. Hvala lepa, gospa Magines. Prosim. Ďakujem. Gospa Smolkova. Na úvod chcem tiež poďakovať pánovi spravodaj. Najlepšia chvála, gospod predsednik. Rada by sa zachválila poročevalcu za resnično odlično opravljeno delo. Po svetu je vse več povpraševanja po surovinah in seveda je to povezano tudi z določenimi tveganji. Kot eh, eno od teh tveganj lahko omenimo eh, hitro gibanje cen, zato moramo tudi evropske surovine uporabljati učinkovito. Celotna dobavna veriga mora biti takšna, da bomo vire uporabljali učinkovito, kajti nobeden od naših virov ne bo z nami do neskončnosti. To pomeni, da moramo povdariti vidik okoljske učinkovitosti. Na še vire moramo biti sposobni večkrat uporabiti s pomočjo recikliranja. Recikliranje je izjemno pomembno. Podpiram vizijo komisije v tem pogledu, vendar pa seveda mora vsaka vizija postati realnost. In zato potrebujemo resnični načrt za sorovine za Evropske unije. Hvala, gospod Mölcer. Hvala, gospod predsednik. Vsi vemo, da na enem mobilnem telefonu imamo bakar in druge kovine, ampak tudi druge kovine, ki so naprimer še redkejše. Teh ni le malo, temveč tudi so predmet za konflikte in politične konflikte. Naprimer, kar zadeva kitajske. In, uh, Kitajska dobavlja 87 odstotkov surovin, medtem ko če mi govorimo o novih lokacijah, potem potrebujemo načrte za to vrstno odkrivanje novih lokacij, kar pa je povezano s strategijo. Torej v naslednjem obdobju petih do desetih let moramo resnično razmisliti, katere sorovine moramo dolgoročno sami zagotoviti. In pri tem moramo vedeti, da Kitajska tudi ima vire v Mon Mongoliji in drugih državah za ne vem koliko let. Skratka, poskrbeti moramo za to, da bomo uh, izkoriščali že obstoječe deponije, vendar pa tukaj ne smemo iskati radikalnih rešitev, ki bi privedle v nadaljne konflikte. Hvala lepa, gospod Mölcer. Naslednji pa je gospod Kelly. E, Hvala lepa. Zelo dobro je, da se osredotočamo na to temo, kajti brez razumne strategije o surovinah ne bomo priča nikakršnemu razvoju. Če tudi ti bi bili najboljši menedžer nogometa na svetu, ne morete storiti nič, če ne boste imeli igralcev. Isto velja z industrijo. Čestitam poročevalcu za to praktično in zelo potrebno poročilo. Kajti, če želimo, da bi Evropa ostala konkurenčna v svetu, potem je bistvenega pomena, da imamo nenehen vir surovin. Zato se moramo najprej pogledati, kakšni so viri surovin znotraj naših lastnih meja. In prav gotovo s tem ne smemo krniti našega razvoja za preveč restriktivnim pristopom, kakršen je bil v preteklosti. Seveda želimo ravnati prijazno do okolja, tega se vsi zavedamo. Vendar pa lahko veliko storimo tudi s pomočjo recikliranja. Recikliranje je nekaj, kar je pravzaprav v zarodni fazi razvoja in katerikoli material recikliramo, to pomeni, da ga lahko vedno znova uporabljamo, kar pomeni, da bomo vedno manj novega materijala potrebovali. In to, kar so številni omenili je to, da Kitajska kontrolira 87 odstotkov redkih zemljin in seveda so te zelo pomembne za številne aparate, ki jih uporabljamo vsak dan. Torej, tudi ta položaj je treba obravnavati. Nimamo veliko časa na voljo, postati moramo konkurenčni, ostati moramo konkurenčni in, in to je strategija, ki bo pri tem pomagala. Vse čestitke poročevalcu. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Gospa Dancila bi želela besedo. Mulțumesc, domnule președinte. Știm... Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi vemo, da ima Evropska unija pred sabo velike izzive, hkrati pa tudi priložnosti, ko govorimo o surovinah. Politike, ki zadevajo surovine, so zelo pomembne za Evropsko unijo če govorimo o industrijskih politikah, o mednarodni trgovini, ampak hkrati tudi, ko govorimo o horizontalnih politikah, ki zadevajo notranje vidike kot tudi zunanje. Ustrezno in učinkovito spremljanje teh politik je zatorej bistvenega pomena, če želimo imeti učinkovito strategijo. Po mojem mnenju potrebujemo tesno koordinacijo med Evropsko komisijo in državami članicami, hkrati pa potrebujemo proces trajnega nadzora, v katerem bo Evropski parlament obveščen o tem, kaj se počne na tem področju. Potrebujemo tudi letno poročilo o napredku. Rada bi čestitala poročevalcu. Hvala. Hvala vam, gospod Dancila. Sedaj pa gospod Rossi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar Tajani očitno je, da eh, bi nam zmanjšanje uporabe surovin prineslo veliko koristi, manj eh, izpustov, manj eh, posegov v naravo, manj odpadkov. Po drugi strani pa lahko takšen pristop deluje le na mednarodni ravni, ne le na evropski ravni. Zaradi tega je potrebno uh, poskrbeti torej za sodelovanje na mednarodni ravni, če želimo doseči rezultate. Gospod komisar, predsednik Buzek je podal eh, pobudo za enoten trg eh, energije. Mislim, da je potrebno to pobudo udejaniti, če želimo imeti gotovost eh, cen tako za podjetja, kakor tudi za državljane. Gre namreč za uporabo surovin, s katerimi moramo varčevati, če želimo zagotoviti prihodnost za vse. Hvala lepa, gospod Vasesko. Speaker. consider că uniunea europeană are. Gospod predsedujoči, mislim, da Evropska unija potrebuje učinkovito strategijo za surovine, če želi ostati eh, konkurenčna v industrijskem pogledu. Med eh, bistvenimi dejavniki za dosego tega cilja je tudi eh, diplomacija sorovin, ki mora biti usklajena in pa učinkovita. Potrebno se je zavedati, eh, da eh, strategija sorovin zadeva številna področja politike Evropske unije. Potrebno je zagotoviti konkretne predloge za sodelovanje z zunanjimi partnerji. Tukaj mislim na podporo državam v razvoju z prenosom tehnologije in znanja. Poleg tega bi vas rada spomnila tudi na pomen politike zunanjega usklajevanja Evropske unije, ki mora biti v skladu z politiko držav članic. Upam, da bo ta strategija še en pomemben instrument na tem področju. In še zadnja govornica v tem postopku. Hvala lepa. Rada bi dodala še naslednje. Zanima me, kakšna je razlika med predlogom Evropske komisije in predlogom Evropskega parlamenta. Kateri ukrepi konkretno bodo sprejeti?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 S tem, kar je bilo povedano, se strinjam. Zanima pa me, kako bomo poskrbeli za to, da se z tem problemom soočimo in sicer z pomočjo inovacij. Poleg tega pa so izginili cilji učinkovitosti. Mislim, da bi morali v skladu z energetskimi cilji zastaviti, da bi si morali zastaviti tudi cilje na tem področju. Pa tudi, kar zadeva odpadke. Tudi tukaj se mi zdi, da še uh, kaj manjka. Mislim, eh, da je potrebno poskrbeti za takošnje recikliranje, tako da uh, se odpadki ne bodo zgolj znašli na odlagališčih. Zanima me torej, katere ukrepe konkretno nameravate uvesti, kdo bo poskrbel za koordinacijo, bo se to storili vi ali bo to storil gospod uh, Potočnik. Komisar eh, Tajani, slišali ste vse argumente, vsa vprašanja, prosim, da odgovorite. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Naj povdarim, da je eh, stališče komisije povsem v skladu z poročilom, ki ga je predstavil gospod Bütikofer. Razvijamo strategijo za področje surovin in ta strategija bi morala biti uravnotežena temeljiti bi morala na treh stebrih. Na notranji strategiji Evropske unije, na zunanji strategiji Evropske unije oziroma zunanji politiki Evropske unije in pa na politiki inovacij. Ripeto. No, v zvezi s to zadnjo naj povem, da gre tukaj za uravnoteženo stališče in uravnoteženo strategijo. Stališče Evropske komisije je v enem prvih dokumentov, ki jih je predstavila v zvezi z inovacijami, ta, da ustraja na partnerstvu za inovacije in to zadeva ravno vprašanje surovin. Dobil sem tudi soglasje sveta v zvezi s tem in uh, To izbiro nameravamo nadaljevati v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Torej partnerstvo, ki eh, stavi na recikliranje in na ponovno uporabo. Torej to partnerstvo za inovacije je bilo vzpostavljeno še preden smo začeli govoriti o sirovinah, tako da bi se lahko zdelo, da je komisija mislila najprej na eno stvar in na to na nekaj drugega in uh, zato mi je žal, da sedaj ni tukaj ravno tistih poslancev, ki so postavili vprašanja v zvezi z recikliranjem. Ampak ta naša izbira za recikliranje in za zamenjavo, to izbiro smo sprejeli še preden je bil predstavljen dokument o surovinah, kar pa zadeva strategijo znotraj Evropske unije. No, morda sem v zvezi s tem govoril nekoliko prehitro, saj sem govoril v italijanščini, mogoče gospod Uskot ni mogel slišati tega, kar sem rekel. Torej, kar zadeva švedsko, uh, in Grenlandijo, bi rekel naslednje. Grenlandija je ena od dežel, v katero se bomo napotili, zato da bomo tam skušali ugotoviti, kaj lahko doprinese na področje surovin. In švedski vladi sem na srečanju, ki je bilo organizirano na sedežu Evropskega parlamenta in ki mu je predsedoval švedski minister, torej to je bilo srečanje, na katerem smo govorili o pobudah za surovine v Barensovem morju. Na tem srečanju smo se torej že dogovorili za sestanek na švedskem, zato da bi na kraju samem skušali ugotoviti, kaj lahko uh, storimo uh, v zvezi s surovinami na tem področju. Tako da, če me prej niste slišali, sem želel sedaj to ponoviti še enkrat, zato da ne bi mislili, da švedske nisem pozabil, ampak tudi Grenlandija, ki je do nedavnega spadala pod dansko krono. Uh, Eh, mislim, da predstavlja ozemlje, ki vendarle ni tako zelo oddaljeno od naše Evrope. Sedaj pa kar zadeva mednarodno politiko, bi vas želel pomiriti rekoč naslednje. Čeprav mi je žal, da sedaj tukaj ni gospe Figerejdo in gospoda Matijasa, Torej, nikakršnega namena nimam, da bi nadaljevali z neokolonialnimi politikami v Afriki. Prihajam iz države, ki je bila ena od prvih, ki se je opravičila Afriki zaradi vseh grozot, ki jih je tam storila v času svojega kolonialnega osvajanja in zato mislim, da Evropa ne bi smela voditi kolonialne politike na tej celini. Ravno obratno, sam mislim, da moramo močno sodelovati in vključiti v naša prizadevanja na področju surovin tudi afriške države, tako da vsi napori, ki jih vlagamo v to, potekajo tudi v sodelovanju z Afriško unijo, zato ker Afrike ne smemo obravnaviti, obravnavati kot žrtve novega kolonializma. Tako da mislim, da Evropa dejansko ne dela v tej smeri. To lahko zagotovim. Pa za, kar pa zadeva vprašanje, ki je bilo postavljeno s strani poslancev Žnibert, Lange in tudi poslanke Ekove. Mislim, da je tukaj vprašanje zelo pomembno. Gre za podpiranje pobud ekstraktivnih industrij. To so namreč zelo pomembna nova vprašanja na mednarodni ravni in zato smo eh, podprli te pobude in vključili v e, potrebne sklade tudi številne donatorje in e, sofinancerje. Poleg tega pa se zauzemamo za večje sodelovanje s svetom. Seveda pa žal imamo tukaj še nekaj pomankljivosti In um, lahko povem, da samo devet od tistih držav, ki so bogate z viri oglikovodikov in drugih surovin, torej samo devet teh držav se je dosedaj odzvalo na te pobude. Pa še to bi povedal po razpravi z državami članicami in Evropskim parlamentom. Komisija razpravlja o možnosti uvedbe obveznosti finančnega sodelovanja pri družbah, ki kotirajo na evropskih borzah in v zvezi s tem bi eh, lahko pripravili tudi zakonodajni predlog, eh, o katerem bomo razpravljali v prihodnjem. Pri tem se naslanjamo na zakon iz Združenih držav Amerike, ki je bil tudi tukaj v dvorani omenjen. Srečanje je potekalo od oktobra 2010 do um, pomladi 2011 in uh, Na tem področju namerava, bo dosežen še določen napredek. Sedaj pa kar zadeva shranjevanje, hrambo. Uh, Menimo, da morajo politični in institucionalni organi zagotoviti, da se ta izvaja v najprimernejših okoliščinah. Seveda je komisija pripravljena z državami članicami razpravljati o tem zaželjenem programu za primerno hrambo surovin v Evropi in pripraviti na tej podlagi program, ki bi lahko služil tudi za eh, hrambo oziroma zaloge nafte. Eh, v zvezi s tem pa zaenkrat potekajo še raziskave. Torej, nisem eh, odgovoril na vsa vprašanja, ki so se zastavila, ampak če bi to želel, bi moral govoriti še nadaljne pol ure. Mislim le, da sem se dotaknil glavnih točk, ki jih je spostavil gospod poročevalec. Vsekakor. Eh, uh, sem tako omenil gotovo vse najpomembnejše teme na področju surovin, ki jih obravnavamo v Evropski uniji. Hvala. Mario, Ob koncu pa imam besedo gospod Bütikofer. Izvolite. Hvala, gospod podpredsedujoči. Drage kolegice in kolegi, vsem bi se vam rad prisrčno zahvalil, zato ker ste zelo dobro prispevali k tej razpravi. Zahvaljujem se tudi podpredsedniku komisije, gospodu Tajanju, za vse pripombe. Ravno zato sem mu zelo hvaležen, ker nas je eh, podprl, ker zadeva kompetenčna omrežja, tudi ko govorimo o odlaganju odpadkov in kar nekaj tudi drugih praktičnih predlogov je bilo. Številno, številni ste govorili o zahtevah in potrebi po sovorinah in mislim, tukaj moramo storiti zelo veliko. To moramo storiti vsi, ampak jasno je, eh, da imamo tukaj opravka z ekološko občutljivimi temami, zato moramo delovati zelo previdno. Ravno zato je pomembno in to sem tudi zapisal v poročilu, da moramo imeti usklajeno politiko, ne smemo tukaj narediti razlike med industrijsko in okoljsko politiko. Zato sem zelo vesel, da generalna direkcija za okolje na eni strani in generalna direkcija za podjetništvo na drugi oblikuje ta skupne politike. Potem, Rudarska politika je ravno tako pomembna, tudi industrijska politika. Gre za to, da pravzaprav moramo narediti nov pristop in moramo preseči stare okvire. Tudi recikliranje je zelo pomembno, potrebujemo pa dobre, vzdržne in gospodarske rešitve. Recimo, lani se je že zgodilo, da smo imeli Eh, najbolj, eh, da sem imel čast sodelovati eh, na odprtju najbolj dobre in reciklirane odpadke, ki temeljijo na litijevih baterijah. Pravzaprav moramo tukaj imeti sodobne pristope in ne staromodne. Potem pa mislim, da moramo se pogovarjati na dolgo in široko o najboljših pristopih in rešitvah pravzaprav komisija ne govori enotno. Morda se nekateri eh, bojijo, morda sem preveč kritičen, ampak lahko povem, da me pravzaprav niste eh, najbolj prepričali. Ne vem, kako ne bi tukaj imeli eh, najboljše količine, ker pravzaprav Kitajska je tista, ki se že ukvarja z niževanjem produkcije. Tudi gospa Görling sicer je ni tukaj, ampak slitrinjam se z njo, ko je, re, ko je rekla, da moramo biti zelo previdni, tudi ko oblikujemo ocene učinkov. Ob koncu še tole, ko govorimo Eh, zunanjih stroških. Politika surovin ni neokolonializem. To mnenje zastopam, ker drugače bi komisija in parlament ne bi priznala načelo suverenosti. Za mene, gospod podpredsednik, in to upam, da mi boste še dovolili posredovati,